Dear colleagues, good afternoon. Dragi kolegi, dobr dan. Pozdravljam podpredsednika ECB Luisa de Kindosa. Preden pridemo na izmenjavo mnen z njim, pa moram podati še nekaj sporočil. Najprej sprejete dnevnega reda. Hvala. potem spet je zapisnika 29. novembra, 13. decembra, 18., 25., 26. februarja in 2019, hvala lepa. Potem kratek pozetek sklepov koordinatorjev. Tukaj ni bilo kakšnih specifičnih razprav o Brexitu. Koordinatorji so izrazili zadovoljstvo z drvanjem. Pol Depa in Ego in koordinatori se strinjajo tudi, da bi morali zahtevati zasedanje in sodelovanje teh dveh organov. Prav tako bi morali potem imeti tukaj več akterjev, ki bi bili vključeni. Proračun 2020, prednostne roke Ekon, 20. marec 2020, je bil rok za pripombe za osnutek pisma Boru za proračun. Potem peticije, koordinatorji so bili povabljeni, da podajo pripombe o predlagani poti naprej. Potem pa še dogovorili smo se, da bomo imeli sestanek 16. marca s komisarjem Moskovičem, pa tudi ločen sestanek tehnične narave naslednji dan. Bomo pa tudi pogledali v sekretariat, ali bi lahko imeli sestanek s predsednikom ECB-ja Julija. Potem pa, da si je eh, fiskalni sporazum po pismu predsednika Afka 7. marca, kar se tiče interpretacije člena 171 poslovnika, je predsednik koordinatorja spomnil, kaj se je dogajalo in koordinatorji so bili razdeljeni, kar se tiče tega in ne bomo storili tega, da se je nič Bo pa potem konferenca predsednikov se odločila o tem in kdaj bodo to dali na dnevni red za plenarno zasedanje. Veste, da bomo glasovali danes? Dosegli smo dogovor o ESFS pregledu svežnja 21. marca. Držali bomo trenutno strukturo bomo pa okrepili vlogo in pooblastila predsedujočega. Tudi ESMI bomo dali neposredne nadzorna pooblastila nad tretjimi državami, razen manjših lokalnih, ki bi jih lahko potem identificirali prek delegiranih aktov. Odbor bo o tem glasoval danes. Potem fiskalist, trialog 21. marca, so zakonodajalce sta se dogovorili, da bomo nadaljevali z uspešnim programom fiskalja v naslednjem večletnem finančnem okviru, da bomo povečali preglednost, še prav posebno, kar se tiče izbire zunanjih strokovnjakov in da se bomo osredotočili na boj proti utaji davkov. Prav tako smo se dogovorili, da bomo povabili strokovnjake iz tretjih držav, tudi iz najmanj razvitih držav in dali potrebno prožnost programu, da se bo odzval na nov razvoj v tem programskem obdobju. Ni pa bilo dogovora, kar se tiče proračuna, odnosov s tretjimi državami in kar se tiče delegiranih in izvedbenih aktov. To je povezano s horizontalnim sporozumom o večletnem finančnem okviru. Odbor bo imel možnost posvetovanja, kar se tiče tega delnega začasnega sporozuma. Se prečujem, to so bila dolga sporočila. Tako, sedaj pa lahko prejdemo na točko 5 našega dnevnega reda. Spet pozdravljam podpredsednika Luisa de Gindosa predstavil bo letno poročilo ECB 2018, ki je bilo objavljeno v 22 uradnih jezikih EU na spletni strani ECB danes ob 15.00 in zajema politike in dejavnosti ECB, kar se tiče ekonomskega in finančnega okolja 2018, tudi monetarna politika, finančni sektor, tržna infrastruktura, plačila, finančne storitve za druge inštitucije bankovci, kovanci, statistika, ekonomske raziskave, pravne dejavnosti, mednarodno in evropsko sodelovanje, zunanje komunikacije, institucionalno in podjetniško upravljanje. ECB je tudi objavil svoj odziv na pripombe in predloge Evropskega parlamenta v svoji resoluciji o poročilu ECB 2017. Tako, to je bil dolgovod, sedaj pa dobi besedo podpredsednik ECB, za uvodno izjavo. Prosim, beseda vaša. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci odbora Ekon, gospe in gospodje. Veliko čast mi je, da lahko prvič nastopim v tem odboru kot podpredsednik ECB. Z velikim veseljem bom predstavil letno poročilo ECB za 2018. Letno poročilo je nekaj, kar moramo podati vsako leto zaradi tega, kot je to zapisano v pogodbah. Ampak naš odnos s parlamentom se je razvijal prek teh določb po pogodbah. Poleg tega konstruktivnega sodelovanja in že sedaj uveljavljene prakse smo danes objavili tudi pisni odziv na vaše poročilo o poročilu, našem poročilu 2017. svojih pripombah se bomo pogovarjali o monetarnih ukrepih, ki jih je ECB sprejel 2018 in vplivu na ekonomijo evrobmoča. Kot smo dejali, moramo še vedno spodbuditi inflacijo, da bo prišla do dveh odstotkov, ampak ne čez. Prav tako bom ponudil kratek pregled sklepov, ki smo jih sprejeli v ECB 7. marca. Prav tako se bomo pogovorili o ključnih vprašanjih o Evropskem finančni agendi, ker se približujemo koncu mandata parlamenta in se bo začel nov zakonodajni ciklus. Naša monetarna politika je prispevala k zelo ugodnim finančnim pogojem. Prav tako smo širili evromoče skozi vse leto 2018. Prav tako so posebne stopne bile zgodovinsko najniže. Še prav posebno so pridobila podjetja z nakupom obveznic preko CSPP. CSPP je pomenil, da je financiranje bolj ugodno za korporacije in je sprostil tudi posebne zmogljivosti v bilancah stanja bank, še prav posebno je to imelo vpliv na MSP-je. Medtem ko je monetarna politika podpirala domačo ponudbo, je rast bila nekoliko nižja 2018. Letno 1,8 odstotka, primerjali z 2,4 odstotka 2017. In to predvsem zaradi slabših impulzov globalne trgovine, pa tudi nekateri začasni faktori tako na domači kot tudi globalni ravni. Še en pomemben prispevek je, so novi avtomobilski standardi, ki so povzročili nekaj težav v proizvodnem sektorju avtomobilov. Imeli smo mešane ukrepe, kar se tiče inflacije 2018, ampak tveganje deflacije je skoraj da izginilo in inflacija je bila na poti navzgor. Moč domače ekonomije in to je podprla tudi naša monetarna politika, so podprli našo načrte, da bo inflacija prišla do 2 odstotkov. Smo se pa odločili, da smo dodali tudi neto nakupe premoženja do konca 2018. Prav tako smo porabili tudi obrestne mere, zato da smo lahko uskladili še nekatere politike, kjer je bilo to bilo potrebno. Tudi naše smernice smo prilagodili. To je bilo povezano tudi z državnimi obrestnimi merami. Mešanica obeh komponent pa kaže našo zavezanost, da želimo v našem mandatu zagotoviti stabilnost cen. Naše smernice za naprej so bile okrepljene tudi nekaterimi drugimi ukrepi. Naše reinvesticije bodo ohranjevale obseg, kot ga imamo do sedaj, in bomo še naprej spodbojali ugodne finančne okolje. V drugi polici 2018 se je nekaj ekonomska ekspanzija evromoča koliko ustavila, kot smo pričakovali. In pričakuje se, da bo to tudi v naslednjem letu. Vpliv začasnih domačnih fakt, domačih faktorjev, ki um, koliko nižajo rast, se zdi, bo trajal dlje, kot smo pričakovali. Veliko je tudi geopolitičnih faktorjev, ki so povezani s tem, grožnja protekcionizma in ranljivost držav v razvoju in to nekoliko slabi ekonomski, ekonomsko rast. Po najnovejših projekcijah za evromoče smo 2019 znižali rast kar precej na 1,1 odstotka. Končno, negativni faktori za rast se zdi, da se bodo potem da bodo ti faktori se nekoliko zmanjšali. Potem se spet pričakuje rast 2021,5 odstotka, to je nesubmenjeno od prej. In tudi globalna aktivnost bo še vedno seveda pomembna, to bo pomenilo tudi za evro moče. Vseeno pa bo nižja rast imela posledco na domače cene. Ukrepe, kar se tiče inflacije, so mešani in sedaj mislimo, da bomo prišli na 1,6 odstotka do konca 2021. Zato bo potrebno še vedno izvajati ukrepe na področju monetarne politike. Na mačovskem sestanku smo se odločili, da bomo prilagodili časovni razpored naših smernic. In sedaj smo pri vsaj do konca 2019 zelo nizke obrestne mere smo širili še naprej. Mislimo pa, da do konca leta ne bo kakšnih posebnih motenj. Potem pa drugo obdobje še vedno lahko prinaše dodatne prilagoditve. Poleg tega vidimo, da medtem ko pogoji poslovanja bank ostajajo pozitivni, bi lahko nižja rast pomenila tudi to, da bi to imelo posledice za pogoje kako za posebne pogoje bankam, gospodinstvom. Zato je bilo ključnega pomena, da bomo zagotovili, da banke še vedno zagotavljajo ustrezne posebne zmogljivosti in da TLTRO ne bodo ogroženi. Zato smo sprožili TLTRO 3, nov niz refinancirajočih operacij, ki so se začeli v septembru, ki se bodo začeli v septembru 2019 in se bodo iztekli marca 2021. Banke bodo lahko posodile do 30 odstotkov posojočih posojil, indeksiranih po obrestnih merah, um, ki so v skladu žensko dobo vsake od operacij. To kaže naso, našo odločenost, da zagotovimo inflacijo pristopne, ki smo se jih zadali. Če si ogledamo zadnje leto, je finančno okolje postalo veliko teže in to kažejo tudi nekateri stresni indikatorji. Analiza letnega poročila ECB kaže, da, so, da je bila podprta tudi finančna stabilnost. To vključuje tudi ekonomsko ekspanzijo in večjo odpornost bank. Ampak nekatere dejavnosti, ki so visoko tvegane na nekaterih finančnih trgih, pomenijo še dodatno tveganje. Potem pa tudi nejasnost glede procesa Brexit, to je vodilo do politične negotovosti. Zahvaljujoč pripravam javnih organov in zasebnega sektorja, sedaj scenarij, če dogovora ne bo, ne predstavlja več tako velikega tveganja, ampak določene tveganja še vedno ostajajo. In to bi lahko pomenilo še bolj negativne učinke, če bi se to povezalo še z nekaterimi drugimi negativnimi napovedmi. Če si ogledamo ta zakonodajni mandat, potem vidimo, da sta so, so zakonodajalca naredila pomembne korake, kar se reče finančnih uredb, kar se reče urejanja finančnega področja in to je pomenilo bolj odporen evropski finančni sektor. Veliko reform od izbruha krize je bilo dokončanih ampak še vedno ne bomo mogli delovati, če ne bomo imeti, imeli celovitega okvira in evropejci tudi ne bodo mogli požeti vseh prednosti bančnega trga, če ta ne bo celovit. Zato je potrebno še vedno utrjevati kapitalske trge. Prav tako je pa potrebno utrjiti tudi regulativni okvir za ne bančni finančni sektor. Zaradi teh razlogov je dokončanje bančne unije ključnega pomena v novem mandatu. Kot smo že rekli v letnem poročilu 2018, ECB še vedno nuži, nudi strokovno uh, znanje in tehnične nasvete na tem področju. V teh zadnjih mesecih pred koncem mandata so odlična priložnost, da razmislimo o nadaljnih korakih, ki jih potrebujemo za dokončanje reform, ki smo jih uvedli že sedaj. Prava Unija kapitalskih trgov in celovita bančna unija so ključnega pomena za EMU. To pomeni, da bomo tveganja in to pomeni, da bomo tudi pridobili primerjave ZDA, e sedaj zaostajamo. Kar se tiče institucionalne strani, pa imamo tudi varovalko za enotni sklad za reševanje. Tako tudi krepimo kredibilnost in odpornost bančne unije. Eurosistem tudi igra svojo vlogo kot katalizator za spremembe, s tem, da krepimo harmonizacijo tržnih standardov in prispeva k odstranjevanju ovir na finančnih trgih. Da bi zagotovili evropski sistem hitrih plačil, smo sprožili sistem Target za takošnja plačila s kratico TIPS. Ampak vidimo lahko tudi, da če želimo biti učinkoviti, moramo imeti podporo tudi drugih politik na drugih frontah. Najprej je potrebno v polni meri izvajati proračunske pravila in bolj učinkovito koordinirati ekonomske politike. To je ključnega pomena, da bomo ustvarili zaupanje med državami članicami, kar potrebujemo pri nadaljni integraciji. Poleg tega moramo okrepiti institucionalne okvire EMU-ja. Po drugi strani je potrebno okrepiti upravljanje in operativno zmogljivost Evropskega mehanizma za stabilnost in spoštovati pravo Unije. To bo evro v območju pomenilo boljšo odpornost na šoke. Po drugi strani pa potrebujemo tudi instrument za konvergenco in konkurenčnost, tako bi lahko krepili odpornost evromoče vsake od držav članic. Zaključki. Naj zaključim. Približujemo se koncu mandata. Naj izkoristim priložnost, da se zahvalim odboru za zelo konstruktiven odnos med dvema institucijama v zadnjih petih letih. To niso bila lahka leta in državljani so se upravičeno, so upravičeno zahtevali odboru učinkovite, otipljive odzive na ekonomske in finančne izzive. Odigrali ste ključno vlogo pri dosegi teh pričakovanj in zagotavljanju odgovornosti ECB in ste podali tudi razrešnico. Kot so zakonodajalec ste oblikovali in sprejeli reforme, ki so omogočili, da imamo danes močnejšo unijo. Dobro veste, da reforma še teče in da ni vedno lahko komunicirati o ukrepih, ki jih sprejemamo. Ampak vseeno, Eurobarometer pravi, da je podpora evru v letu 2018 narasla na 75 odstotkov. Torej je možno iti na poti poglobljene in bolj celovite EMU. Sedaj pa sem vam na voljo za vaše vprašanje. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa, podpredsednik. Najprej seveda hvala za to, da ste nam povedali, kaj ECB počne, da poštevate tudi ekonomske napovedi in nedavne podatke. Mislim, da je zadnja odločitev ECB zelo modra in veselimo se tudi nadaljnih odločitev naslednji mesec zato da se bomo lahko spopadli s, to, s tem upadom rasti gospodarstva. Hvala lepa tudi za to, kar ste povedali v reformi EMU, seveda v skladu s pravom EU, to popolnoma podpiram. Kar se tiče poročunskega instrumenta, tukaj smo nekateri bolj ambiciozni kot je trenutno evro moče. Ampak o tem se lahko seveda še pogovorimo, tudi o tem odboru. In končno naj se vam zahvalim za odlično sodelovanje med obema institucijama. Veliko zadovoljstvo nam je, da ste tukaj. Spomnili ste me, da ste tukaj prvič. To sem pomešal s predstavitvijo, da pravi, imate prvič tukaj na tej funkciji. Hvala lepa tudi za to, dobrodošli. Hvala lepa tudi za zelo dobro osebne odnose. Hvala lepa pa tudi ECB za sodelovanje s parlamentom. Mislim, da smo v tem mandatu opravili zelo dobro delo, izboljšali smo dialog, sodelovanje. Po eni strani podpiramo neodvisnost ECB-ja, po drugi strani pa izvajamo tudi parlamentarni nadzor, ki je tudi ključen. Tako da sem pripričan, da bo naslednji parlament ta dober odnos razvijal še naprej. Tako, sedaj pa poslanke in poslanci. Najprej gospod Langen, prosim. Ja, Hvala lepa. Dobrodošli, podpredsednik. dobrodošli tukaj na vaši prvi predstaviti v Evropskem parlamentu. Malo se mi zdi manjše razočarjanje, da je samo sedem poslancev tukaj, ko predstavljate svojo prvo letno poročilo. Ampak to je gotovo povezano tudi s koncem mandata in to, da je ponedeljek. To želim povedati, kako obrobo. Kljub sem mu hvala lepa za letno poročilo s predsednikom ECB in različnimi drugimi predstavniki ECB smo se že intenzivno pogovarjali o nekaterih vidikih. V treh vidikih bi spregovoril najprej inflacijska stopnja. Eurobarometer danes pravi, da je sedaj inflacija padla na 1,4 odstotka. Stopna brezposobnosti pa je tudi dosegla najnižjo stopnjo od 2008. Torej, res pozitivne stvari. stopna inflacije, ki je bila zelo odvisna od cen energentov in digitalizacijo, je po novi opredelitvi ECB sedaj pod, bi naj bila pod ali blizu 2 odstotka. Kaj pa naj stori ECB, kar se tiče cen energentov, tukaj monetarne politike nimamo. Vprašanje je torej, kako kaže sključno inflacijo, če odštemo te energente in sezonske cene. In potem drugič ECB je dejala, da bo sprejela nove ukrepe brez kupovanja obveznic. In to bi potem pomenilo negativne obvezne mere za banke. V kakšno svežno ukrepo bi lahko te negativne stopne lahko pomenile? strukturne spremembe v bančnem sektorju, če bi jih resnično uresničili. In še tretji vidik, to, kar ste dejali, zaključek unije kapitalskih trgov, bančne unije. Tukaj hm, v Evropskem parlamentu smo imeli veliko pomislekov, kar se tiče zavarovan renjenih vlog. To še vedno ostaja, kaj pričakujete od naslednjega parlamenta, kar se tiče točno tega vprašanja ker bo prišlo do upora iz nekaterih držav članic. Uh, Hvala lepa, gospod Langen. Mislim, da ste zastavili troje vprašanj. Najprej inflacija, potem negativne obrestne mere in vpliv na banke in končno zakrutek bančne unije in pomen tega. Skušal bom odgovoriti vprašanj na vsa ta vprašanja. Naj začnem z vprašanjem o inflaciji. Najnovejši podatki danes. Inflacija marca kažejo, da je stopna 1,4 odstotka. Očiščena inflacija pa je 1,8. inflacija je padla, predvsem zaradi razvoja energetskih cen, kot ste že dejali. Prav tako pa smo videli premike pri očiščeni inflaciji, da je bila približno pri enem odstotku malo nad v zadnjih 3-4-5 mesecih. Sedaj pa vidimo upad. To je zelo pomembno vprašanje, kaj se dogaja. Pojemno vprašanje, povezavi s tem, je, da se je rast upočasnila. In to ima potem vpliv tudi na prečiščeno inflacijo. Vendar pa, mislim, da bomo v naslednjih dveh četrletih imeli pogoje, ki bodo še vplivali na to. Najprej ukrepi, ki smo jih izvedli, našo strategijo monetarne politike, in in potem drugič, če se gledamo brezposobnost, dejali ste, da je zelo nizka. Več kot 9 milijonov delovnih mest je bilo spostavljenih od konca krize. In vidimo, da je razvoj plač pozitiven. Rastejo 2,5 odstotka, postopne 2,5 odstotka. V katerih državah, v imen Nemčija, so delovni pogoji nekoliko bolj strogi kot druge. Ampak veliko je vprašanje. Zakaj ta razvoj plač nima vpliv na malo podane cene? Kaj preprečuje ta prehod? To bomo morali analizirati. Morda je to vprašanje sreče spremembe strukture trga, vedno večji pomen digitalne ekonomije, naprimer, to bi lahko imelo vpliv na inflacijo. To je torej vprašanje, ki si ga moramo bolj podrobno ogledati. Istočasno pa naj izpostavim, kot sem dejal že uvodoma, da bomo imeli prilagoditve monetarne politike, in prejeli smo tudi ukrepe, kar se tiče smeriti za naprej. In veste, da imamo tudi urode na področju monetarne politike in to bomo uporabili. Pripričani smo, da vidimo, da bo v drugi polici leta prišlo do enega zagona, da bo inflacija začela spet rasti, kljub nekaterim vplivom, ki so izven naše kontrole. In tako bo potem inflacija prišla blizu pod 2 odstotka. Potem pa še pomen negativnih obrestnih mer in vpliv na bančno industrijo. Najprej moram povedati, da negativne stopnje, imajo pomemben pliv za krepitev ekonomskih dejavnosti. V zadnjih treh letih, prvi upočasnitvijo, smo to videli na začetku 2018. To je bilo nekaj zelo pozitivnega, kar se tiče dobičkonosnosti bank. Zdaj je prišlo do ohlajanja, ampak Eh, nižja večkonosnost bank, gre prek vprašanja negativnih obrestnih mer. Nižja dobičkonosnost bank v Evropi je strukturne narave. Naprimer, slaba posilja, ki še vedno ostaja, čeprav smo napredovali. Tukaj še nismo dosegli dovolj. To ne zadošča. Drugič, gre tudi za stroškovno učinkovitost. Da je nekako slabša kot druge po svetu ali v ZDA. In potem končno banke v Evropi, bančni sektor ima presežek zmogljivosti. In banke bodo resnično se morale podrojiti, da bi to odpravile. To so torej ti strukturni faktori, ki imajo pravka tudi s konsolidacijo prav tako pa tudi z vprašanjem eliminacije presežnih zmogljivosti. In po naših podatkih, VCB je to veliko pomembneje kot pa to okolje negativnih ali nizkih obrestnih mer, katerem smo že precej dolgo časa in o to imeli še nekaj časa v močo. In končno, kar se tiče bančne unije, končanje DT je za nas ključnega pomena, Edis je po našem mnenju zelo pomemben mejnik, to je tretja etapa, tretja faza bančne unije, to potrebujemo. Vem, da razprave niso enostavne, kajti sporedno moramo imeti nižene tvegane in neutralizacijo tvegan. Ampak Edis ambiciozen, Edis ambiciozen je pomemben, drugače ne bomo dokončali. Pančno ni in to bi imelo potem negativen vpliv za celotno pančno industrijo v Evropi. Potem pa zaključek je kapitalski trg, to je tudi zelo pomembno in pripičan sem, da bodo odločitve o bančni uniji kapitalskih trgih nekaj, kar bo omogočilo, da bomo delovali proticiklično. Hvala lepa. Thank you. Uh, Najlepša hvala, Prvons Bereš, za skupino socialistov. Ja, hvala. Spoštovani podpredsednik, omenili ste proračunsko zmogljivost, to ste omenili že v uvodnem nagovoru. In vsi imamo v mislih um, to, kar je povedal uh, predsednik Evropske centralne banke. Povedal je namreč nekaj zelo zanimivega. Povedal je, da moramo narediti korak naprej pri teh vprašanjih in da potrebujemo nek uh, mehanizem na institucionalni ravni za to, da bi vzpostavili dobro upravljanje. No, ampak um, zadeve na svetu ne gredo ravno v to smer. Tam vidimo, um, da se je zgodilo to in to je potem uh, se potrdilo tudi v predlogu komisije, ki je bil že sam neambiciozen, ampak saj neko stabilizijsko funkcijo pa bi imel v evromočju. Ampak zdaj bo še to nekako izginilo na razpravah na svetu. Tam so se osredotočili bolj na strukturne reforme. No, vi ste sami opisali, v kakšnem okolju sprejemate evropsko monetarno politiko. Omenili ste, da obstajajo tveganja za trgovino, potem obstajajo tveganja v zvezi z eh, Brexitom, ki so tudi vse bolj otipljiva. Skratka, eh, vsakeč, ko sprejmete to letno poročilo, morate poslati tudi nekaj sporočila. In kakšna sporočila me zanima, boste poslali letos evropskim uh, sozakonodajalcem? Kakšen okvir potrebujete vi za to, da bi imeli v evropski monetarni politiki nekaj stabilnosti in učinkovitosti? Vemo, da, Evrop, da centralna banka ni vse mogoče. To, hvala. Well, uh, you know ja, najprej prvo sporočilo, ki ga osebno želim. Uh, oblikovati. Ne smemo pozabiti, da monetarna politika ni vse mogočna. Je del te mešanice ekonomsko-političnih ukrepov. Ne smemo pa pozabiti tudi na fiskalno politiko v preteklosti je nekako nastal vtis, da nam je na voljo kot orodje samo monetarna politika, če želimo uh, končati krizo v evromočju. To je po svoje pozitivno. ECB je ukrepala zelo učinkovito in uh, rezultati so na mizi. Ampak uh, ne smemo pozabiti kljub vsemu, da monetarna politika ni edini instrument ki ga imamo. Imamo tudi druge uh, politike, ekonomske orodja, ki jih imamo na voljo. Omenili ste tudi uh, fiskalno zmogljivost uh, in tu obstaja ta dve ravni. Fiskalna politika na ravni držav članic, tu moramo spoštovati pakt o stabilnosti in rasti. Fiskalno, fiskalna situacija vsake države je v države, države zelo raznolika, nekatere države članice imajo nekaj manevrskega prostora in lahko ukrepajo tudi na področju fiskalne politike, zato da bi ustvarili več dejavnosti. Spet druge države pa so zadolžene, visok dolg imajo v primerjavi z BDP, tako da nimajo nekako veliko manevrskega prostora. No, če želite moje mnenje, če naj pripravimo neko konsolidirano mnenje o fiskalni situaciji različnih držav članic, bo to zelo pomembno. Hkrati pa posem podpiramo ta predlog in sicer, da imamo nek fiskalni instrument za stabilizacijo, konsolidacijo v evromočju. In o tem instrumentu Ni dovolj, da imamo samo uh, običajne ukrepe, ampak moramo imeti tudi ukrepe za več, konkurenčnost, za več konkurenčnosti. Če pride nam do nekega asimetričnega čoka, šoka v delu ali pa v celotnem evromoče. Ta, to kombinacijo bi lahko izkoristili. In sicer nekatere države članice imajo nekaj manevrskega prostora in lahko ukrepajo z bolj uh, ekspanzivno monetarno politiko. Uh, poleg tega pa imamo zdaj še to proticiklično fiskalno zmogljivost. To je ključno. Konec koncev pa eh, samo ocenjujem, da so strukturne reforme izjemno, izjemno pomemben instrument. Na ta način lahko izboljšamo produktivnost eh, gospodarstva na srednji rok, prav tako pa lahko izboljšamo konkurenčnost evromoča. Nekaj pa je zelo očitno. Monetarna politika ne more biti edino orodje, ki ga uporabljamo. Uh, poleg monetarne politike potrebujemo tudi fiskalno politiko in pa strukturne reforme. Mislim, da smo uh, se odločili za pravo mešanico različnih ukrepov v preteklosti, zaradi česar uh, so obeti za srednjeročno gospodarsko rast lepi. Najlepša hvala, Ramon Tremosa. Grazie, presidente. Signor De Guindos, buenas tardes. Tengo varias preguntas. Uh... Najlepša hvala. Najprej eno vprašanje v zvezi s transparentnostjo Evropske centralne banke. Kot veste, je ta parlament že v prejšnjem sklicu se odločil, da se bo zauzemal za objavo rezultatov programa Target 2. Zdaj se to dogaja dovolj redno. Prav tako pa smo se prečasno zauzeli, da bi objavili zapisnik eh, zasedanja odbora govornerjev ECB-ja. Pred parimi tedni pa je 40 poslancev javno zahtevalo od ECB-ja, da objavi imena podjetij, ki so imele koristi zaradi nakupa dolga strani nekaterih centralnih bank. Torej, zanima me, kakšno je morda vaše mnenje v zvezi s tem. Je treba objaviti ta mnenja in koliko dolga se je kupilo in tako naprej. Še eno vprašanje imam. V evropskem tisku je veliko govora o združevanju, o združitvah bank. Deutsche Bank s eh, Commerzbank, potem s Badelin Bankija v Španiji. Zanima me, če lahko predstavite kakršnekoli konkretne informacije glede teh dveh primerov. Pa še eno vprašanje glede slabih posojil, non-performing loans. To vprašanje je za me izjemno pomembno. Marijo, dragi, vsakeč, ko pride na naš odbor, odgovori na ta vprašanja. In novembra je zelo specifično odgovoril na to vprašanje. Povedal je, da je razlog za obstoj NPL v slabih posojil ta, da se direktiva o zamudnih plačilih ni izvajala na primeren način. V Španiji, na primer, ja, nimamo nekakršne ureditve za sankcije za multinacionalke, za velike banke, ki včasih, oziroma za multinacionalke, ki včasih eh, dve leti potrebujejo, da, plač, da plačajo uh, račune MSP-jev. In povedal je Marijo Dragi, da obtožuje ne samo um, tega slabega izvajanja, ampak tudi države članice za slabo izvajanje uh, teh uh, direktiv. Vemo pa, da situacija ni posebej enaka od države do države članice. Na danskem krize ni bilo, uh, v Španiji pa smo imeli. Skratka, vprašanje imamo v zvezi s tem. Kaj se bo zgodilo, če bo zopet nastala kriza v nekaterih državah članicah samo zato, ker se zakonodaja ne izvaja na enako rigorozen način v vseh državah članicah? Ja, najlepša hvala. Tri vprašanja ste imeli. Prvo se je nanašalo na transparentnost, potem drugo vprašanje potencijalne združitve v svetu financ v Evropi in potem še vprašanje glede slabih posojil in zamudnih plačil. Začel bom z zadnjim vprašanjem. Zamudna plačila in to, da se zamude akumulirajo, je zelo, zelo nezaželeno. In včasih, ko ste povedali, je težava včasih ne toliko v tem, da velike multinacionalke ne plačujejo manjšim podjetjem, ampak ta, da tudi javni sektor včasih zelo počasi plačuje svoje račune. Zdaj to, da se vzpostavi nacionalna zakonodaja zato, da bi se izognili to vrstnim situacijam, to bi bilo izjemno, izjemno pomembno, kot ste povedali sami. Drži to, da ko se gospodarska rast upočasni in če zmanjka naprimer, posojil, kreditov, kot se je to zgodilo pred sedmimi, osmimi leti, potem pa se paralelno zgodi še to, da eh, javna uprava počasi plačuje račune mladim podjetjem, se situacija zres zaostri za, za mala podjetja. Zlasti, kar zadeva finančne pogoje in pogoje financiranja. Zato je ključno zgodno odplačevanje računov. Potem drugo vprašanje, konsolidacija bank. Ne bom se zdaj spuščal v konkretne primere. No, moram pa povedati to, da v Evropi, in to je pač realnost, je bančna industrija zelo nekako natrpana, veliko konkurence je. Preveč kapacitete imamo in eh, to je tudi eden izmed strukturnih razlogov, zakaj so banke tako nizko dobičkonosne eh, v Evropi. Tako da bi združevanje lahko bilo eden izmed načinov, kako znižati stroške in okrepiti učinkovitost. Z vidika ECB pa raje vidimo, da pride do čezmejne konsolidacije, ampak do te čezmejne konsolidacije pa ne prihaja, vsaj zadnje čase ne. Španija in Portugalska sta sicer uh, sprejela neke dogovore, ampak poleg tega nimamo no-, nobenega primera to vrstne konsolidacije. Bi pa bili to bilo pomembno. Če imamo bančno unijo, moramo imeti prave evropske banke, ki bodo imele prisotnost v različnih evropskih državah. Uh, In to bi bil tudi izjemno pozitiven signal glede končanja bančne unije. Jasno bo postalo, da imamo tudi za banke enotni trg. Potem pa še vprašanje o transparentnosti. Posebno se strinjamo, da je transparentnost ključno, ključna odgovornost in tako naprej. Glede konkretnih imen v programu CSPP pa menim, da bi to znalo izkriviti trg, če bi to objavljali, do negativnih stranskih učinkov bi prišlo, če bi imena objavili. Tako da smo se odločili, da se bomo poskušali izogniti objavi imen, zato ker bi lahko s to objavo v končni meri tudi škodili transparentnosti samega ukrepa. Hvala. Hvala, res je, da čezmejnih združitev ni zato, ker zakonodaja ne spodbuja nekih spodbud. Teh spodbud pa ni zato, ker bančna unija še ni zaključena. Tako da smo v nekem začarnem krogu, ki ga moramo zdaj prelomiti in upamo, da nam bo to uspelo v naslednjem sklicu markovali. Ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Vprašanje imam v zvezi z. Cilji mandata ECB v zvezi v povezavi s stabilnostjo. Vem, da je zagotavljanje stabilnosti v mandatu ECB. Ste pa povedali, da se je inflacija umirila v zadnjih eh, dveh mesecih, danes pa opažamo, da so da je inflacija za marec više, 1,4 odstotka naj bi znašala. In številni trdijo, da ECB-ju to ni uspelo, da vam ni uspelo doseči številke dveh odstotkov za inflacijo. In potem me zanima tudi, kaj se bo zgodilo z dolgoročnim financiranjem in kakšne ukrepe bodo sprejeti v naslednjih dveh mesecih. Ampak zaenkrat ne vidim te opcije, da bi te ukrepe dali na voljo v naslednjih eh, parih mesecih. Well, first of all, what I have to say is that, uh, you know, I have uh, elaborated a little bit. Ja, prvo kot prvo naj povem, da sem na kratko omenil, kako se spreminja inflacija in kakšni so uh, osnovni pogoji za to. Primerjeni inflaciji vemo, da uh, cene energentov veliko vplivajo na to in to, so, to je tudi glavni razlog, zakaj je prišlo do znižanja inflacije na 1,4 odstotke. 1,4 je res, da obrestna mera, ki je predvsej oddaljena od našega cilja, blizu, a ne več kot 2 odstotka. Potem vprašanje glede osnovne inflacije, to pa je veliko bolj relevantno vprašanje. Osnovna inflacija je ta stabilna komponenta inflacije in to je tisti glavni kazalnik, ki kaže, kako se bo inflacija spremenjala v prihodnosti. In tu opažamo, da se je inflacija upočasnila. Prej smo imeli en odstotek, zdaj pa ni cela osem odstotka. To se je zgodilo zaradi tega, ker tudi gospodarstvo počasneje raste. In če se bo gospodarska aktivnost pospešila v naslednji polovici leta, in to smo tudi vključili v našo napoved, in sicer v prvi polovici leta smo predvidevali določeno šibkost glede gospodarske aktivnosti, v drugi polovici leta pa nam bo šlo bolje. In na ta način mislim, da bo tudi osnovna inflacija višja. Potem pa, kar zadeva monetarnega prilagajanja, pa zagotavljamo dovolj likvidnosti, pogoji financiranja so zelo dobri, tako za gospodinstva kot za pravne osebe. Vsi lahko izkoriščajo izjemno dobre pogoje financiranja, finance ogromno, tudi obrestne mere so nizke, likvidnosti je res veliko. Pogoji financiranja so zelo ugodni in prepričani smo, da bo tako ostalo tudi v bližnji prihodnosti. Potem pa tudi še vprašanje glede plač, glede rasti plač. To pa je pod vprašanjem, kaj se dogaja. Opazili smo, da se plače višajo in sicer za 2 do 2,5 odstotka v nekaterih državah eh, rastejo še hitreje. Kaj se dogaja? Zakaj ta rast plač ni vplivala na rast osnovne inflacije? Razlogov je veliko, ne vem, morda prejšnja kriza, morda tudi strukturne spremembe na trgu potrujejo temu, ampak v preteklosti se to ni dogajalo. V preteklosti je bila ta povezava veliko bolj jasna, intenzivna kot zdaj. Glede ukrepov pa imamo zelo širok nabor orodij, alternativnih instrumentov. Na zadnjem svetu guvernerjev smo se odločili. Sprožiti novo, nov nabor ukrepov TRTLO in sicer tretji te vrste. In to bo zelo pozitivno vplivalo na financiranje uh, določenih bank. To bo ostalo pod nadzorom, prav tako pa bomo zagotovili nek gladek prenos. Glede bodočih smernic. Pa takole, obrestne mere se bo verjetno prvič povišale po koncu letošnjega leta. So pa vse opcije odprte. V primeru, da se zgodi karkoli čudnega, In če vidimo, da nam ne bo uspelo spoštovati našega mandata, kar bomo sicer poskušali storiti, ampak pri tem bomo pač uporabili vse instrumente, ki jih imamo, v, ki jih imamo na voljo. Uh, Stefan Gerold. Hvala, Stefan Gerold. Ja, yeah, thank you, Mr. Chairman. Uh, eh, Mr. Vice President. Hvala. Najlepša hvala, gospod podpredsednik, hvala, ker ste danes z nami. Hvala tudi za vaš govor in za vaše poročilo. Na prvo vprašanje je postavil že nekdo drug, našalo pa se je na obrestne mere, tako da imam samo dve krajše vprašanje. In sicer začel bi s neravnovesji pri, drugi, pri drugem cilju. vrzel pri cilju dve, se je zmanjšala, zdaj pa se je spet zvešala. To, to neravnovesje in zanima me, če to skrbi ECB. In zanima me, če imate kakšno orodje, da se borite proti temu trendu. Drugo vprašanje pa se nanaša na Brexit. Zanima me, če kakorkoli sodelujete z uh, centralno banko v Združenem kraljestvu, zato da bi omilili posledice Brexita. First, uh, target, uh, target to... Najprej glede drugega cilja, Target 2. Veste, da je prišlo do večjih vrzeli zaradi decentralizirane implementacije programa IPP. E zaradi tega je prišlo do večjih razlik v državah članicah. No, je pa to pravzaprav odziv na potencijalne strahove. Ki so nastali na sredi uh, krize. Zdaj pa je to povezano z decentraliziranim sistemom izvajanja programa EPP. tudi eh, ta faza neto nakupa sredstev se nekako končuje in v bližnji prihodnosti bomo videli, da bodo te razlike vedno manjše. Prišlo bo skratka do več konvergence in mislim, da se bodo ta ravnovesja eh, pri drugem cilju za različne države članice hitro zmanjšale. Glede Brexita pa takole. če, oziroma posledice izstopa brez porazuma, bodo velike, ampak kljub samo jih eh, bomo uspeli obvladati. Zakaj? Zato, ker so naše vlade sprejele konkretne odločitve, zato da bi minimizirali učinke izhoda oziroma izstopa brez porazuma. Kot pa veste, tudi zasebni sektor bolj pripravljen na istobre sporozumev, kot pa so bili pred 16 meseci. No, skratka, to bomo lahko obvladali, ne bo pa to posebno nerelevantno. Zakaj ne bodo posledice nerelevantne? Zato, ker trgi niso v oblikovanje cel, cen vključili možnosti izstopa brez porazuma. In predstavljamo si, da se zgodi najhujše. Pripraviti se moramo na najhujše, upajmo pa vedno lahko, upamo pa vedno lahko na, na nekaj boljšega. Skratka, trenutna situacija je taka, da se je gospodarska rast upočasnila tako na evropski kot na globalni ravni. Obstajajo različni razlogi za to upočasnovanje, ki smo jih danes že omenili. In izstop brez porazuma ki ga trgi zaenkrat še ne upoštevajo, zaenkrat menijo trgi, da je to vrsten izid eh, zelo malo verjeten, da bo Združeno kraljestvo brez sporozumov izstopilo iz eh, Evropske unije. In to dejstvo zna multiplicirati te negativne razloge, ki že tako in tako upočasnujejo rast globalnega in pa evropskega gospodarstva. Lahko se pogovarjamo o tem, kako bo to vplivalo na centralne nasprotne stranke, na clearing in tako naprej, ampak mislim, da bi lahko zlasti na razpoloženje potrošnikov Brexit imel veliko vpliv. In zaradi tega se potem zna gospodarstvo morda upočasniti še malce hitreje, kot pa se. Skratka, izhod brez sporazuma, brexit brez sporazuma, vsekako ne bo imel nerelevantnih posledic. Uh, actually, yeah, Sorry, now let's. Um, Jonas Fernandez. Juanes Fernández. Buenas tardes, bienvenido, vicepresidente. Lepo pozdravljeni in dobrodošli, podpredsednik. Od, odlično je, da ste danes z nami, da se lahko pogovorimo o delu ECB-ja. In uh, odlično je slišati uh, tudi feedback glede priporočil, ki smo jih mi izvajali v zadnjih nekaj letih. ECB in pa njen predsednik sta vedno odlično komunicirala. Predsednik je rekel, whatever it takes. In mislim, da ECB komunicira na način, da realizira svoj mandat in sicer inflacija, ki je blizu dveh odstotkov. V zadnjih eh, dveh tednih pa sem opazil, da eh, je ta komunikacija malce oslabila morda. ta monetarna politika ECB naj bi bila še vedno pozitivna. In to, kar je ECB povedala, se nam je zdelo zelo zanimivo o likvidnosti. Ampak po temu uradnemu sporočilu ECB-ja, ki je bilo pozitivno, je prejšnji teden predsednik ECB je omenil možnost, da bi spremenili negativne obrestne mere samih bank v svojih bilančnih stanjih. In razumem točno, zakaj en teden potrebujemo več likvidnosti, zato da bi imeli še vedno to pozitivno monetarno politiko, drug teden pa se že razmišljajo o tem, da bi spremenili negativne obrestne mere. To pa je ravno nas obratno krep od tega, kar je sprejela ECB pred dvema tednoma. Skratka, zanima me, če ste se že odločili glede uh, sprememb pri negativnih obrestnih merah. Mislim, da komunicirate malce konfuzno v teh zadnjih dveh tednih in to ni dobro za ECB. Hvala. Uh, Najlepša hvala, gospod Fernandez. No, najprej želim nekaj pojasniti. Del načina, kako mi komuniciramo o odločitvah, ki so sprejete na svetu guvernerjem pred dvema tednoma, je bil ta, da smo pač poskušali oziroma da smo a, preložili te vnaprejšnje smernice za obrestne mere. In sicer zadeva je bila preložena iz konca poletja na konec leta, vsaj na konec poletja. Tako da je bilo jasno rečeno v našem sporočilu, da smo predstavili te vnaprejšnje smernice za zvišanje obrestnih mer. In to gre v isto smer kot to, kar sem omenil prej. Sicer imamo pač bolj pozitivno monetarno politiko, ki imamo tudi zaradi začetka uporabe eh, TR3, to gre v isto smer. Prav tako bomo ohranili vse operacije, ohranili vse operacije refinanciranja, ponovnega financiranja vsaj do marca leta 2021. Tako da um, je šlo vse, kar smo rekli, v isto smer. Odzvali smo se na počasnejšo rast gospodarstva, tudi inflacija se je malce znižala in na to smo se odzvali na enoten način. Tako da vsaj do konca leta 2019, kot rečeno, ne pričakujemo uh, povišanja negativnih obrestnih mer. In vprašanje tu je zdaj ali naj odstranimo, oziroma da se izognemo zaračunavanju negativnih obrestnih mer tistim bankam, ki eh, deponirajo sredstva v ECB-ju. Ampak to je posem neka druga zgodba. O tem se nismo še pogovarjali ne na izvršnem odboru in ne na svetu guvernerjev. So zaenkrat ne. Ampak to je posem druga zgodba drugo vprašanje. Še vedno analiziramo možnost drugačnega ukrepanja. Vemo, da so te smernice bile predmet različnega izvajanja v različnih jurisdikcijah, ampak zaenkrat nismo še sprejeli nikakršne odločitve, ker se v izvršnih odborih oziroma na izvršnem odboru in pa na svetu guvernerja o tem še nismo pogovarjali. Hvala, gospod Gerald. Um, Hvala lepa. Gospod eh, podpredsednik, imam vprašanje v zvezi z Brexitom. Hvala, da ste bili tako odkriti in eh, vsebinsko tako eh, bogato odgovorili na moje vprašanje. Do zdaj je veljalo, zlasti po prvem eh, glasovanju o sporozumu o brexitu v britanskem parlamentu, smo pričakovali eh, devalvacijo eh, britanskega funta. In do tega ni prišlo in to je bilo presenečenje. Če tudi je verjetno vsaj delno res to, kar ste povedali, da Brexit še ni vključen v izračune. Me vseeno zanima, ali pričakujete, da bo eh, fond padel v eh, odnosu do evra, ko bo prišlo do Brexita brez sporazuma. Ne vem, kakšen bo rezultat. Morda imate več informacij kot jaz, eh, bom skromen. Ampak moram reči, da je res težko vedeti, kakšen brexit lahko pričakujemo in kakšnega bomo v končni fazi dobili. Eh, sam eh, ne trdim, da vem, kaj se bo zgodilo v bližnji prihodnosti. Še enkrat pa ponavljam to, da eh, scenarij brez, brez porazuma je še vedno možen, ne vem, ali se bo to zgodilo ali ne, ampak če se bo to zgodilo, je to pač najslabši možen eh, scenarij in v tem primeru se bodo trgi eh, odzvali na to. To je eh, realnost. In kar se bo dejansko zgodilo, verjetno tudi ne bo posebno ustrezalo našim izračunom odziv bo lahko uh, imel različne uh, oblike. Ampak uh, glavno pa ni tu konkretna reakcija uh, menjalniškega tečaja med funtom in uh, evrom. Če bo Združeno kraljestvo izstopilo brez porazuma, so to itak slabe novice to bo eh, slaba novica za gospodarstvo. gospodarstvo eh, gospodarska rast se itak upočasnjuje. Lahko bo to eh, tudi še upočasnilo oživitev rasti, ki jo pričakujemo za drugo polletje. Vemo, da je pri trgih in pri odzivih trga zelo pomembno tudi, eh, kako, eh, kaj pričakujemo in vemo, da trgi niso pripravljeni na eh, možnost za izstop brez sporazuma. Pervanš Perez. No, povedali ste v tem poročilu tudi nekaj o tem, kako eh, se eh, Evropska centralna banka angažira glede teh vprašanj. Javno mnenje zelo skrbi, v kolikšni meri in na kakšen način eh, bo Evropska centralna banka tudi upoštevala ta, mm, to zavezo pariškega sporazuma za minus dve stopinji. Očitno nismo eh, na resen način eh, poskušali uresničiti tega cilja minus eh, dve stopinji. In v moji državi smo priča precejšnjim razpravam na temo boja proti segrevanju ozračja. Kaj nam lahko o tem poveste? Glede letnega poročila pa bi vas prosila, da ste bolj uh, natančni pri vašem odgovoru glede uh, ukrepov, ki so bili uh, sprejeti v lanskem letu, zlasti na področju uh, človeških virov. In pa zanima me tudi, kakšno je stanje na področju socialnih uh, pogajanj in zanima me tudi, če se izboljšuje ravnoteže med moškimi in ženskami na vodilnih položajih v Evropski centralni banki. Dobro, bom začel z podnebnimi spremembami. Po mojem mnenju je nekaj pomembno. In sicer zelo jasno moramo finančnemu sistemu, bankam, zavarovalnicam, eh, pokojninskim skladom pokazati, da bodo podnebne spremembe, če ne bomo eh, ukrepali, nov, eh, nova grožnja za finančno stabilnost in to strukturne narave. moramo bankam pojasniti, da podnebne spremembe lahko predstavljajo grožne in izzive za finančne institucije z vidika finančne stabilnosti. Zakaj? Prvič je to realnost, ampak kako lahko uresničimo takšno sporočilo, kako lahko to posredujemo bankam in nasplošno finančnemu sistemu. Veste, da je ponavadi tako, da eh, pripravimo oceno finančnih eh, tvegan in zaenkrat podnebnih sprememb nismo vključevali. S tem bomo začeli. Naprimer, eh, kibernetski napadi so tak strukturni element podnebne spremembe morajo prav tako postati eh, element, ki se ga upošteva kot eh, strukturni element eh, grožnje finančnemu sistemu. To bo lahko zelo jasen signal z naše strani. Mi smo odgovorni za implementacijo eh, monetarne politike, za eh, finančno stabilnost, za izvajanje ciljev finančne stabilnosti in eh, po našem mnenju bo, bodo podnebne spremembe vedno bolj vključene tudi v naša poročila in v ocene tveganja. Podnebne spremembe bodo odslej vključene. Na to, glede uh, enakosti med uh, spoloma, glede ravnotežja med moškimi in ženskami, to je zelo pomembno. Žal imamo pač eh, situacijo, kakršno imamo. Upam, da se bo to spremenilo v prihodnih mesecih uh, in uh, na ta način upam, da bo situacija uh, v izvršilnem odboru veliko bolj uravnotežene in to podpiram. In ne samo v izvršilnem odboru, temveč eh, se bo ta politika uporabljala tudi nasplošno za zaposlene v Evropski centralni banki. To ravnoteže je namreč eh, zelo pomembno, tako z vidika vključevanja, raznolikosti in tako dalje. hvala lepa. Zelo nakratko dajem še besedo gospodu Tremosi. Hvala lepa. Zelo na hitro se bom eh, navezal na enega od odgovorov. V zvezi z preglednostjo morda eh, nisem bil dovolj jasen pri svojem vprašanju. Gospod Degido je rekel, da. Evropska centralna banka se izogiba imenovanju eh, podjetij, zato da ne bi prišlo do kakšnih negativnih eh, učinkov. Ampak pred dvema letoma, eh, tudi zaradi pritiska poslancev, je Evropska centralna banka eh, že razkrila nekaj eh, teh imen in eh, to se mi zdi tudi dobra praksa, to bi se moralo uporabljati tudi za VS, API in tako dalje. Ne vem, če lahko komentirate, kaj ti to bo prav gotovo nekaj, kar bo zaposlovalo prihodni parlament. Hvala lepa. Ja. Res je, da uh, razkrijemo imena uh, podjetij, v katera vlagamo, uh, ampak uh, ne razkrivamo pa imen tistih podjetij, kjer bi uh, bilo to povezano s kakšnimi občutljivejšimi vprašanji. S tem se strinjam. Dobro, hvala lepa. Hvala lepa, gospod podpredsednik De Kindo, za to zelo zanimivo izmenjavo mnenj. Uh, žal smo v predvoljevni situaciji in eh, to je pač običajno za mm, ta letni čas. Razprava je bila zanimiva in zahvaljujemo se vam, da ste se nam pridružili. Hvala za odlično sodelovanje. Sedaj bomo prekinili sejo za nekaj časa potrebujemo namreč eh, sestanek poročevalcev v senci pred, eh, pred naslednjo točko. Prekinjamo za 10 minut.